Dobro jutro vsi skupaj, najprej bi vam rad zaželel srečno in uspešno novo leto. Zato, ker zamujamo, bomo tako začeli s prvo točko sprejete dnevnega reda. Če se ne motim, je vse v redu. Druga točka sprejete zapisnika seje 2., 5. in 9. decembra. Tudi tukaj ni težav, če se ne motim. imamo pa še eno točko. Posvetovanje o BRRD v skladu s pravilom 70 eh, poslovnika. Rad bi se torej posvetoval z odborom na osnovi člena 70 o treh dosejih, o katerih smo dosegli dogovor s svetom na koncu litovskega predsedstva. Gre za direktivo o sanaciji in reševanju bank, eh, depozitna jamstva in pa zloraba trga, te tri direktive. Najprej reševanje in sanacije bank. Dosegli smo dogovor 11. decembra na trialogu lani. Čaka na še nekaj tehničnega dela eh, oziroma takrat nas je čakalo še nekaj dela, končali smo to delo 18. decembra. Konec decembra je bilo eh, sprejeto končno besedilo in na to smo prejeli tudi uradno pismo. Ker ta dosje pokriva novi člen 70, moramo formalno glasovati, kdo je za, dvignete roke, proti, vzdržani, sprejeto. besedilo bo sedaj predmet pravne revizije, na to pa bo sprejeto na plenarnem zasedanju. Uh, regard... Se upravičujem. Direktiva o depozitnih jamstvih. Dogovor je bil dosežen 17. decembra na trialogu, tehnično delo pa je bilo na to dokončano 19. decembra. Kot pri direktivi o reševanju in sanaciji bank je Koriper besedilo sprejel 20. decembra. Ker je parlament že končal prvo obravnavo, eh, bomo besedilo sprejeli zgodaj ob drugi obravnavi. Predsednica eh, bo napisala pismo, pismo koreperje nismo dobili in na osnovi tega pisma se bomo potem odločili o eh, sprejetju. Predsednica predlaga, da plenarno zasedanje eh, spreme isto besedilo ob drugi obravnavi. Predlagam, da glasujemo tudi o tem dosjeju. Dvignite roke, kdo je za, proti vzdržani. Predsednica bo torej napisala pismo svetu, tako kot sem povedal. Dodatni koraki za drugo obravnavo pomenijo, da je lahko, da je lahko ta direktiva sprejeta šele na aprilskem plenarnem zasedanju. Direktiva o reševanju in sanaciji bank pa bi lahko bila pripravljena še pred tem trenutno naj bi obravnavali na drugem eh, plenarnem zasedanju februarja. Besedili sta sicer eh, pomembni in povezani, tako da se lahko morda odločimo o skupni obravnavi, ampak eh, te odločitve ni treba sprejeti sedaj. Poročevalci, želite kaj dodati? Ne? Ne. ponovno posvetovanje o direktivi o kazenskih sankcijah v zvezi z zlorabo trga v skladu s členom 70 poslovnika. Bi se rad posvetoval z odborom o tej direktivi o zlorabi trga. Dogovor je bil dosežen o vseh točkah 10. decembra na zadnjem političnem trialogu, na to pa smo izmenili še ustrezne note 17. decembra poročevalci v senci in politične skupine so dobile besedila 19. decembra, Koreper je to potrdil 20. decembra, ko smo prejeli tudi pismo. Arlin? Na kratko, če dovolite. Seveda bi se rada zahvalila poročevalcem v senci, ki so upravili odlično delo. V smislu, vsi smo se držali istega stališča in uh, si tako prizadevali za dober dogovor s svetom tudi osebje je upravilo odlično delo, odlično tehnično delo, tako da so uskladili vse to, kar smo mi pripravili. Rada bi omenila še naslednje. Čakajo nas evropske volitve in eh, zanima nas, kaj smo naredili kot odmor, kaj smo naredili kot parlament. Po mojem mnenju je izjemno pomembno, da imamo sedaj eh, kazenske sankcije na evropski ravni za zlorabo trga in prvič imamo tudi minimalno um, zaporno kazen. Svet tega ni želel. Želeli so, da, lahko on, da bi lahko oni določali to minimalno uh, zaporno kazen, sedaj pa smo to določili mi. Gre za štiri leta za trgovanje z internimi informacijami in razširjanje informacij dve leti. Dobili smo uh, torej minimum in maksimum glede na to, kaj se je dogajalo tekom finančne eh, krize, je pomembno tudi, da eh, so tisti, ki operirajo, pravne osebe, ki operirajo v finančnem sektorju, odgovorne za eh, to vrstno zlorabo. Spet gre za okvir, ki pokriva celotno Evropo. Nekatere države so sicer to počele že prej, ampak ne pa vse. Imamo tudi uh, načelo načelo zanemarjanja in eh, to je prav tako dobro odločitev. Mislim, da se lahko na evropskih volitvah vsi opremo na to in povemo, da parlament dobro dela. Še enkrat hvala vsem kolegom za podporo. Najlepša hvala. Razen, če ima odbor kaj proti, eh, bomo sprejeli ta kompromis besedila. Končno besedilo pa bo predstavljeno pred plenarnim zasedanjem. Februarja. Na prvem plenarnem zasedanju februarja. Izvolite. Imamo vprašanje. Sankcije so dobre, ampak dobro neučinkovite. Kaj se je zgodilo z uh, upravnimi sankcijami? Kazenske sankcije so sicer dobrodošle, ampak neučinkovite. O tem smo se že dogovorili eh, julija kazenske sankcije so bile drugi del direktive. O tem se je bilo malce težje pogajati. Sodelovati smo morali namreč z odborom Libe, ki skrbi za okrepljeno sodelovanje na tem področju. Upravne sankcije smo že obravnavali prej. Morda bi bilo dobro, da bi kolegom poslali sporočilo, ki obravnava oba vidika, tako da bo eh, jasno, kakšni so ključni ukrepi. Uh, za področje zloraba, zlorabe trga. Dobili boste vse informacije o svežnju. Je vse jasno, že on pa prav. Naslednja točka sporočila. CRD4 komisija je 20. decembra sprejela delegirani akt v skladu s CRR sekretarat je prejel ta delegirani akt 6. januarja. Delegirani akt določa eh, zakonodajne standarde in določa tudi eh, ustrezne spremembe v skladu eh, s CRR. Do 20. januarja imamo časa. zaradi tega, ker je bil ta delegirani akt sprejet tako eh, pozno v komisiji, pa se v parlamentu ne moremo držati enomesečnega eh, roka. Zato bomo v imenu odbora Ekon eh, predlagali podaljšanje za en mesec v skladu s členom 463 uredbe CRR trialogi MIFID, 12. trialog za MIFID je potekal 18. decembra. Določbe o eh, dostopu do infrastrukture, eh, tržne infrastrukture, eh, vprašanje blaga, to smo obravnavali. Smo že blizu dogovora, ampak nekatere vprašanja so še vedno odprta. 13. trialog bo potekal 14. januarja glede centralnih eh, registrov. Načelni dogovor je bil dosežen 18. 18. decembra. Pogovarjali smo se o pogojih za eh, bančno pomoč in tudi o sankcijah in poravnavah. Sedaj bomo pripravili končno besedilo. odbor pa bo o tem govoril kot ponavadi. Mehanizem za reševanje. Prvi trilog je potekal včeraj zvečer. Predsednica bo o tem poročala v ponedeljek. Sedaj pa točke 4, 5 in 6 na dnevnem redu. Gre za razrešnice za 2012, za Evropski bančni organ, za Evropski organ za vrednostne papirje in trge ter za Evropski organ za zavarovanje in poklicne pokojnine poročevalice v vseh treh primerjih. Antolin Sanchez, presedo, izvoli. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naj na kratko predstavim ta mnenja. Govorimo o treh razrešnicah za Evropski bančni organ, Evropski organ za vrednostne papirje in trge ter Evropski organ za zavarovanje in poklicne pokojnine. Obravnavamo proračun za leto 2012. To je drugo poročilo te vrste. Prvo poročilo je pripravil eh, Werner Langen. Sam sem nekako sledil njegovim postopkom. Tokrat prvič obravnavamo celotno delo, tako da je postopek celovitejši. Kot vsi veste, je parlament odigral zelo pomembno ulogo pri vzpostavitvi teh organov, pri določitvi njihovih pristojnosti. Poštevali smo tudi poročilo računskega soti, sodišča. Sodišče je pripravilo tri poročila za vsakega izmed organov in ta mnenja, ki so jih pripravili, govorijo o letnih računih, ki odražajo finančno stališče organov 31. decembra. Letni računi so zakonito pripravljeni, težav ni. Računsko sodišče se je osredotočilo na eh, nekatere posebne vidike v vsakem izmed primerov. Predlagali so tudi ukrepe, ki bi jih naj organi sprejeli. Računsko sodišče je ocenilo eh, korektivne ukrepe in eh, se odzvalo na to, kar so storili. Sam sem ocenil celotno situacijo, vse, kar je bilo do sedaj dorečenega in narejenega. Nekateri ukrepi so bili vključeni v mnenja računskega sodišča, ampak eh, to še ni vse, nekaj še je treba narediti. Naprimer, Evropski bančni organ. Leta 2012 so imeli proračun v višini 20 milijonov evrov, 8 milijonov eh, z naslova eh, skupnosti, 12 milijonov z naslova držav članic. Predvsej manjša eh, vsota pa z naslova držav opazovalk. Tukaj se poraja vprašanje, kako nadzirati uporabo sredstev. Morda bi se lahko natančneje o tem pogovarjali v sklopu predlogov sprememb. Računsko sodišče je dejalo, da mora biti eh, Evropski mačni organ bolj transparenten pri zaposlovanju, zagotoviti mora celovit nadzor svojih eh, sistemov IKT. pozivamo tudi eh, organe v eh, Združenem kraljestvu, da zagotovijo eh, enako zaposlovalno ureditev kot v drugih državah. EOPA ima 15 milijonov evrov proračuna. Njihov proračun se je povečal v zadnjih letih korektivni ukrepi morajo biti sprejeti na temo otipljivega blaga. Zagotoviti je treba tudi večjo transparentnost zaposlovanja. Mislim, da je potrebnega še nekaj dela v tem primeru. Glede ESME, Evropskega organa za vrednostne papirje in trge, pa takole njihov proračun obsega 20 milijonov, 7 milijonov z naslova proračuna skupnosti. V eh, mnenju obeležujemo kolektivne ukrepe, ki so bili že sprejeti in ukrepe, ki bi jih morali še sprejeti, naprimer izboljšava računovodskih sistemov, sprejem ustreznih nadzornih standardov, razvoj informacijskih projektor ter izboljšava zaposlovalnih postopkov. To so točke, ki jih je treba posebej izpostaviti. Glede drugih pomembnih tem pa želim povedati, da je treba seveda upoštevati dejstvo, da ti organi še E, niso popolnoma utirjeni, tako da je treba še malce počakati in dati jim malce več časa. Zaenkrat še ni načrtov za povišanje e, sredstev za proračune teh organov po letu 2015. Tudi o tem moramo govoriti govoriti moramo tudi o tem, kako obravnavati te organe z vidika proračuna. O tem smo se v parlamentu že pogovarjali v preteklosti. Dejali smo, da morajo biti ti organi neodvisni in avtonomni, ko gre za proračun. Sam sem to vedno podpiral. Sedaj, ko bo začel veljati enotni mehanizem za reševanje, si ne moremo privoščiti, da bi ti organi imeli status, ki bi povzročal eh, težave, ki bi onemogočal ustrezno delovanje enotnega mehanizma. Vse te točke so vključene v moje mnenja. To je vse z moje strani, z veseljem pa bom prisluhnil vašim komentarjem in pripravil besedilo, ki eh, ga lahko spremejo vsi. Hvala, Antolin. V imenu ELS besedo predajam gospe Galpelc. Izvolite. Meg, hogy először is megköszönjem eh, Najlepša hvala. Najprej bi se rada zahvalila gospodu Sančesu presedu za njegovo natančno predstavitev teh mnen. Gre za zelo tehnična besedila. Kljub temu pa so izjemno pomembna. Govorimo namreč o izjemno pomembnih organih. Ravno zato moramo te stvari jemati resno. Ti organi so nastali leta 2011, zaupali smo jim pomembne pristojnosti, pristojnosti, ki predstavljajo srčiko dela našega odbora. Strinjam se s poročilom računskega sodišča in s korektivnimi ukrepi, ki jih je sodišče zahtevalo od organov, naprimer transparentnost zaposlovanja, modeli eh, nižjih stroškov in tako dalje. Vsi ti organi so se hitro odzvali na poročilo računskega sodišča. korektivni ukrepi so tako že predmet izvajanja. Govoriti moramo tudi o proračunskih vidikih te teme. Načrtovanje proračuna ni bilo ravno popolno, ampak to ni nič novega, glede na to, da so ti organi še sveži. V naslednjih letih pa moramo podariti dobro proračunsko upravljanje in načrtovanje. Strinjam se s kolegom, morda tega ni treba obravnavati v ločeni proračunski postavki, vseeno pa bi lahko imeli nekakšen, eh, nekakšno podtočko v proračunu. s tem bi si eh, olajšali naše proračunsko življenje. Strinjam se s poročilom računskega sodišča. Tvegano je, da eh, nadzorni organ svoj informacijski sistem dobi od eh, zunaj, ga naroči zunaj. Sploh glede na to, da so bili stroški precej visoki. Eh, tudi postopek za poslovanje morajo evropski bančni organi izboljšati. Sedaj pa še JOPA in ESMA. Kritika tukaj ni bila tako stroga. Po mojem mnenju ta dva organa delata dobro. Naš poročevalec je govoril tudi o človeških virih. Mislim, da moramo najprej razmišljati o izboljšanju učinkovitosti, preden se dejansko lotimo zaposlovanja novega osebja. Po mojem mnenju je to razumnejše. Še posebej v tej zgodni fazi. Morda bi bilo treba eh, narediti rošado v zvezi z nalogami, ne pa da eh, se takoj lotimo zaposlovanja novih oseb. Ti organi morajo biti, eh, imeti na voljo dovolj visok proračun, da učinkovito delujejo. Mislim, da tukaj večjih težav ne bo. Mislim, da bomo lahko našli kompromise. Hvala. Najlepša hvala, gospa Galpelc. V imenu liberalcev, gospa Jence. Tak, herr Forman, in øh, tak, til herr Preseda. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama bi se rada zahvalila gospodu Sančesu Presedu za pojasnila v zvezi s tremi nadzornimi organi. Strinjam se z njegovimi besedami. Mislim, da je izpostavil tiste najpomembnejše točke pri teh eh, treh organih. Predlogi sprememb, ki smo jih pripravili, so eh, bolj eh, kozmetične narave, kot pa vsebinske narave. Imamo točko 7, ki je bistvena za to pojasnilo za to poročilo. Tam je govora o financiranju teh organov, tako z naslova Evropske unije, kot tudi z naslova držav članic. Mislim, da je to edini način dela. Težava pa je seveda neodvisnost teh nadzornih organov. Ravno zato smo mi tisti, ki moramo za to poskrbeti, zagotoviti moramo bodi si financiranje na evropski ravni, bodi si ustrezno ureditev eh, na ravni držav članic, govorim seveda o bankah. Tukaj se lahko namreč pojavijo eh, težave v zvezi z neodvisnostjo. V nekaterih državah namreč prihaja do proračunskih težav eh, in težko rešujejo že lastne težave in potem se uh, lahko zadeve zapletajo. Težko bo vse to reševati uh, vsako četrtletje v 28 držav, državah članicah. Zato so zadeve tako občutljive. Po mojem mnenju se lahko znajdemo v zelo težki situaciji. Poročilo gospoda Gigolda eh, jasno kaže, kakšna bi bila lahko ta situacija. Tako da moramo najti rešitev pripravljamo, pripravljali smo proračun za leto 2014. In uh, v luči tega proračuna je pomembno, da so tudi nadzorni organi dobri. Mislim, da se moramo ozreti v prihodnost teh organov, teh agencij. Imeti morajo lastne prihodke, lastne vire. treba je nadzorovati financiranje organov. In zato potrebujejo lasna sredstva. Lasna sredstva bomo namreč lahko nadzirali. Podpiram gospoda poročevalca. Najlepša hvala, gospod Jensen. Sedaj pa gospod Hans Peter Martin. Ja, eh, eh, Hvala lepa. Kot, dolgo, kot dolgotrajni član odbora za nadzor proračuna imam tudi nekaj pripomb, kar se tiče razrešnic 2012. Lani smo ugotovili, in takrat je bil to kolega Langen, da je pri stroškovni strukturi kar nekaj težav, ko gre za plačilo, naprimer, najemnin. Ko bi lahko za isti denar najeli veliko več prostorov, sedaj se sprašujem v Londonu, sedaj se sprašujem, kakšne posledice je to imelo. To je prvo vprašanje in drugo, to je povezano z drugimi evropskimi inštitucijami, za katere je potrebno podeliti razrešnico. ali smo že izračunali, kakšni so prevajalski stroški znotraj teh institucij. In mislim, da je računsko sodišče tudi že povedalo, da, da je do 341 evrov na stran stav prevod v francoščino iz katerega koli že jezika. To sem potem primerjal s tržnimi vrednostmi, visoko kakovostmi, kakovostnimi in običajno je cena na stran 100 evrov. Podobna zloraba, tako moram to imenovati, je tudi pri drugih institucijah. Moje vprašanje poročevalcu oziroma pripomba na mnenji ali lahko to opazimo tudi v teh institucijah, o katerih pripravljamo mnenje, če je to res potem bi šlo za kar nekaj milijonov evrov ali pa to v teh institucijah ni tako. No, eh, hvala, gospod Martin. Gospa Luling. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu. Obenem pa bi mu dejala naslednje. Malce sem skeptična zaradi uh, ideje, ki jo najdemo v točki številka 2. Češta evropski organi uh, predstavljajo zelo um, temeljno vlogo za zagotavljanje reševanja Evropske unije. Po mojem mnenju prispevajo k gospodarski rasti in eh, zaposlovanju, ampak ni to njihova vloga, ni to njihova eh, naloga. Ne gre za to, da bi ti organi morali skrbeti za izhod iz krize in zaposlovanje. Mislim, da moramo biti tu previdnejši. Glede proračuna pa takole. Mislim, da bodo zadeve precej težke. Organe bi morali financirati na evropski ravni v okviru proračuna Evropske unije, ne pa v okviru proračuna Evropske komisije. Glede vlastnih sredstev pa smo slišali, da je nekdo citiral poročilo Gigol, ki o tem eh, govori sama. Eh, še nimam predlogov, sem poročeval kao senci, ampak eh, nimam še kompromisnih predlogov gospoda Gigolda. Želim si zgolj tega, da v tem odboru ne pravimo nekaj v poročilu Gigol, na to pa nekaj popolnoma drugega v tem poročilu. Mislim, da si moramo prizadevati za Eh, koherentnost našega dela. Govora je bilo o vlastnih sredstvih, o financiranju strani bank in vseh tistih, ki so predmet nadzora. Mislim, da se moramo tukaj izogniti eh, dvojnemu zaposlovanju, podvajanju. Tudi na nacionalni ravni so banke, ki so predmet nadzora, tiste, ki financirajo eh, tudi ta nadzor. Eh, mislim, da se moramo izogniti temu, da bi prihajalo do dvojnega financiranja, da banke dvo, dv, eh, dvakrat financirajo takšen okvir. Menim tudi, da bi morali ugotoviti, če so sredstva dovolj visoka. Nočem pa kar dejati, da moramo sredstva Eh, povečati, povišati. Mislim, da morajo biti sredstva za zaposlovanje, za delovanje eh, dovolj visoka in da se uporabijo, ko je to potrebno. Povečamo jih lahko, če je to potrebno, v nasprotnem primeru pa ne. V nasprotnem primeru pa ni treba imeti takšnih predlogov sprejem. Hvala. Lulin, si nadje maske. Najlepša hvala, gospa Luling. Še kdo? V tem primeru pa besedo predajam gospodu Sančezu presedu. Najlepša hvala. Dovolite mi, da se zahvalim vsem za komentarje, ki ste jih podali. Pozorno mhm. sem prisluhnil vsem in mislim, da so bili vsi komentarji zelo zanimivi, zelo uporabni. Dovolite mi nekaj komentarjev v zvezi z opredelitvami. EOPA in Evropski bančni eh, organ naj bi zagotovila, da bančne institucije in zavarovalnice delujejo učinkovito in da so solventni. ESMA pa nadzoruje eh, trge, zagotavlja njihovo stabilnost in varnost. In to prispeva k izhodu iz krize, k ustvarjanju novih delovnih mest. Na ta način prispevajo k tem ciljem če pa želimo, da te cilje dejansko dosežejo, morajo dobro upravljati svoje delo. Drugače je vse skupaj nemogoče. Ravno zato se mi je zdelo pomembno, da imamo standardne opredelitve, standardne definicije teh nadzornih organov. Zato si moramo ogledati prednose naloge Evropske unije v tej fazi. Mislim, da se moramo predvsem posvetiti ustreznemu načrtovanju in upravljanju z viri. Upravna struktura mora biti dobra in vsi predlogi sprememb, ki se tičejo teh točk, bodo izjemno dobrodošli. Sam sem odgovoren za proračun za leto 2012, tako da lahko govorim o tem letu. V drugih proračunskih letih so morda obstajale druge težave, drugačni pristopi, ampak sam obravnavam zgolj poročilo računskega sodišča za to leto uh, in vsa ustrezna besedila za to leto. Točke, ki se jih poročilo računskega sodišča ni dotaknilo, tudi sam nisem eh, obravnaval. Proračun mora biti dovolj visok, ampak zavedati se moramo dejstva, da ti organi še niso dosegli popolne eh, kapacitete, da še ne delujejo s polno paro. Ravno zato morajo imeti na voljo dovoljšno mero sredstev. Upoštevati moramo stališče, ki ga je ta odbor vedno imel v zvezi s pomembno vlogo teh organov. Hvala še enkrat za komentarje, veselim se predloga sprememb, upam, da jih bom lahko v čim večji meri vključil v besedilo. Hvala lepa. Naj spomnim, da je rok za predloge sprememb 22. januar o povdne. 13. februarja se bomo pogovarjali o predlogih sprememb, glasovali pa bomo v odboru potem kasneje februarja. 18. marca pa v pristojnem odboru. Tako, sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. To je točka 7. Sporazumi EU o sodelovanju na področju izvrševanja politike konkurence. Pot naprej. Poročevalec je gospod Kutaš. Prosim. Thank you, thank you, Pablo. Hvala lepa, Pablo ker se vidimo prvič v tem letu, vam sem želim srečno novo leto in vse najboljše v novem letu. Sedaj pa, kar se tiče poročila, rad bi se zahvalil vsem kolegom za predloge sprememb. Mislim, da bomo s tem izboljšali besedilo. Včeraj smo imeli sestanek sporočevalci v senci, veliko smo se pogovarjali, mislim, da kakšnih večjih težav pri predlogih sprememb nimamo in na koncu mislim, da bomo veliko večino to podprli. Najpomembnejše vprašanje pa je časovni razpored. Časovni nima prav veliko časa na razpolago in mislim, da je v našem interesu kot evropejcev, da dosežemo ta dogovor. Poročilo je predvideno za 1. februar. Do takrat upam, da bo švicarski del sledil časovnemu razporedu, ki ga imajo, sprejel dogovor. Kakorkoli že, moj predlog je, da bi v ekonom glasovali januarja in bi bili potem pripravljeni na plenarno zasedanje, ko bo to možno, ko bomo imeli možnost, da uvedemo tudi resolucijo in podamo soglasje. Zanima me, kaj kolegi menijo o mojem predlogu. Prav tako me zanima, kaj pravijo o predlogih sprememb. Sem seveda pripravljen poročilo tudi popraviti, če bo to potrebno. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kutaš. Sedaj pa zastopnik Markosa Ferberja, predstavnik v imenu Markosa Ferberja. Gospod Gozes. Hvala. Danes govorim v imenu Markosa Ferberja, da omeni nekaj eh, napisanih zapiskov. Rad bi se zahvalil poročevalcu za dobro delo, za dobre predloge. Razprave, ki so potekale do sedaj, so pokazale, da eh, ni večjih razlik med političnimi skupinami, kot je dejal poročevalec, bi morali eh, hitro priti do dobrega dogovora. LS podpira eh, sodelovanje med Evropsko unijo in Švico, s tem bomo namreč olajšali in izboljšali izvajanje politike konkurence in delovanje ustreznih organov v Evropski uniji in v Švici ta sporazum o sodelovanju lahko odpre vrata za druge dogovore, druge sporazume, e LS tako podpira takšne predloge. Sprejeli bomo eh, kompromisne predloge, ki jih eh, predlaga poročevalec. Pri dveh predlogih nismo popolnoma zadovoljni, gre za fiskalno usklajevanje, ki ne more biti v pristojnosti tega poročila. Glede koledarja se strinjamo, da moramo postopati čim hitreje, čim prej moramo sprejeti odločitev. Če Švica zahteva vsebinske spremembe, sporozuma se lahko eh, ponovno lotimo obravnave tega eh, besedila v parlamentu. Toliko z naše strani upam, da se bomo držali časovnice in upam, da bomo prišli do naših ciljev. Hvala. Lepa gospod Gozes, v imenu Alde. Mislim, da nikoga ni, tako da se dajo imeno zelenih. Poročevalec o senci, gospod Besed, ki nadomešča gospod Lambert. Da, govorim v uh, imenu kolega Filipa Lambrca, ki ga žal ne more biti tukaj v dvorani danes. Naša skupina podpira cilje poročevalca. Kompromisni predlogi, ki smo jih pred kratkim dobili, so dobri in podpiramo tudi večino predlogov sprem, ki so jih uložili eh, poročevalci v senci. Imamo pa uh, manjši politični pridržek v zvezi s prednostnimi nalogami, političnimi prioritetami. Obžalujemo, da je vprašanje nelojalne konkurence na eh, fiskalnem področju eh, izuzeta iz eh, tega poročila. Generalni direktorat za konkurenco jim je že pokazal, da obstajajo težave v nekaterih državah v zvezi s tem. Ta nelojalna konkurenca se seveda ne konča na mejah Evropske unije. In to je naš pridržek. Raje bi videli, da bi tudi to temo obravnavali v eh, poročilu. O vseeno eh, poročilo samo podpiramo. Merci beaucoup, monsieur Besset. Hvala lepa, gospod Besset. Nikoga ni iz ERD. Tudi gospoda Glutaja ne vidim. Bi morda komisija želela spregovoriti? Prosim. Ne? Prav, pa ne. besedo, dobi še enkrat poročevalec, gospod Kutaš. Hvala lepa. Naj odgovorim gospodu Besetu. Moram reči, da podpiram predlog sembe, kar se tiče fiskalnosti, vendar pa to ne, tukaj ne gre za moje področje. Mislim, da lahko poskušamo morda to vrstiti kam drugam. Tukaj pa govorimo o konkurenci torej skušal se bom držati te teme. Kakorkoli že, nisem pa proti predlogom spremem gospoda Lamberca. Hvala lepa, gospod Kutaš. Gospod Luling. Ne, želela, želela sem zgolj dejati, gospod predsedujoči da bi morali prenehati eh, s tem nenehnim napadanjem na države članice, glede na njihove fiskalne sisteme. Subsidijarnost je tista, ki jo moramo spoštovati. No, no, dovolj imam tega. Pridite v Luksemburg in si pogledajte, če je to davčna oaza. To pač ni res. Vedno se borimo uh, proti nelojalni konkurenci in tudi na področju uh, fiskalnih zadev. Tako pa če. Mislim, da je to poročilo o izvajanju politike konkurence in eh, v tem poročilu ne bi smeli obravnavati tem, ki ne zadevajo eh, pristojnosti, ki jih eh, imamo na tem področju. Govorimo lahko o konkurenciji. Eh, če bi bilo to eh, mnenje odbora za pravice žensk, bi govorili eh, o splavu. Ampak mislim, da moramo res takšnimi stvarmi prenehati. Gracias. Hvala lepa, gospa Luling, za vaše pripombe. Naj vas obvestim, da bo glasovanje v odboru Ekon 20. januarja glasovanje na plenarnem zasedanju pa bo na drugem plenarnem zasedanju februarja. Tako, naslednja točka na našem dnevnem redu je točka 8. Evropski dolgoročni investicijski skladi. To razpravo bomo preložili, sedaj pa bi teoretično prišli na točko 9. To je dolgoročno financiranje evropskega gospodarstva gre za obravnavo predlogov sprememb k poročilu. Sekretarat me je obvestil, da je poročevalec že na poti za to razpravo tako, da bomo prekinili za nekaj sekund, dokler ne bo z nami tudi poročevalec Wolf Klinc. Eh, retomamos nadaljujemo torej s točko 9 gledali si bomo predloge sprememb poročilo na temo dolgoročno financiranje evropskega gospodarstva. Vojtnice z nami, prosim. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Vidim, da tudi še Maši katerega porčavca senci ni tukaj. Vidim, da ste bili zelo pridni danes eh, do podne in da smo pred časom. Več kot 150 progov sprememb smo dobili, moram pa reči, da ko sem jih prebral in preštudiral, sem videl, da pravzaprav obstaja predsejšno jemanje naših stališč. Zato sem precej optimističen, kar se tiče razprave s poročevalci v senci, pa tudi z drugimi kolegi in mislim, da bomo naslednji teden že pripravili kompromisne predloge sprememb, jih predlagali poročevalcem v senci, to bo morda podlaga za kompromis. Vsi se strinjamo pri tem, da je dolgoročno financiranje ključni del gospodarske politike Evropske unije in držav članic in tako bo tudi v naslednjih letih dolgoročne naložbe so podlaga za izvedbo bistvenih projektov na področju infrastrukture, raziskav in razvoja ter inovacij. To je predpogoj za konkurenčnost Evropske unije, da jo obdržimo in da jo tudi izboljšamo. Zato je ta tema mm, v središču naših, naših premislekov v naslednjih letih. V Evropi smo vajeni, da je financiranje vseh vrst, tudi dolgoročnih naložb, nekaj, kar se izvaja prek bančnega sektorja. Za razliko od Amerike, pri nas še vedno 75 odstotno to financiranje izvajajo banke. Zaradi krize, zaradi globalne finančne krize, in izzivov povezanih eh, z bankami, pa tudi zaradi regulativnih ukrepov, ki otežujejo podrevanje posebej bank, pa tudi zaradi dolžniških razmer v večini držav članic Evropske unije. Zaradi vsega tega je klasično financiranje prek bančnega sektora nekaj, kar v prihodnosti ne zadošča več. Skrati moramo nove poti, jih tudi najti zato, da bi lahko zagotovili, da bodo dolgoročna finančna sredstva na razpolago. Samo z dolgoročnim financiranjem najpomembnejših projektov bo možno zagotoviti, da bo Evropa spet prišla na razumno pot rasti, s tem pa bomo potem seveda ustvarjali tudi nova delovna mesta. Ugotavljamo, da je v Evropi precej šibka pripravljenost za teganje. In zato je celoten sektor tveganega financiranja predvsem manj prisoten kot naprimer v Severni Ameriki in drugod po svetu. In tukaj moramo videti, da bi v naslednjih letih storili precej več, zato da bi tudi pri nas povečali pripravljenost za eh, financiranje s tveganim kapitalom. Tako sedaj pa še na kratko o predlogih sprememb, o predlogih kolegov. Praktično vsi, ki so podali predloge sprememb, govorijo o temi MSPI in jasno je, da Ste vsi razmišljali o tem, kako bi nam lahko uspelo malim in srednje velikim podjetjem dejansko tudi pomagati, olajšati poslovanje, zmanjšati birokratske ovire in dati na razpolago finančna sredstva brez vsega tega, zato da bi lahko uresničili svoje projekte in izkoristili svoje, svoj potencial rasti. To je dobra pripomba strani kolegov. Trudili se bomo, da bi v kompromisnih predlogih sprememb upoštevali na ustrezen način tudi vidik MSP-ev. Listninjene je še ena stvar. Listninjene je gotovo točka in tema, ki je v Evropi, tako lahko rečemo, na določen način še vedno stigmatizirana kriza v ZDA. kar se tiče hipotekarnih posil, kjer je lisninjenje igralo pomembno vlogo, je vodilo do tega, da je lisninjenje v tem trenutku pri nas obravnavano nekoliko bolj kritično. Moramo pa seveda paziti, da ne bomo eh, govorili kar tako vse preko negativnih zadevah. Sicer smo imeli vidike lisninjenja, ki so bili negativni, in pa tako ste bilo tako, potem tudi zaradi bonitetnih ocen vojnih agencij, smo prišli do napak, vendar pa ne smemo sedaj potegniti zaključka, da je resnine slabo kar samo po sebi. Pomembno je, da resnine ne obravnavamo tako, kot je to parlament že sklenil, z drugimi besedami, da imamo določene samoumitve in da ne bomo imeli resnine napak preveč stopen. To je bila težava v preteklosti, da smo imeli lesninjenje in potem še nadaljne lesninjenje. To moramo zmanjšati. In potem se kolegi tudi strinjajo, da moramo komisijo pozvati, da izdela opredelitev visoko kakovostnega lesninjenja, kako bi naj to izgledalo. Prav tako pa tudi menimo, da bi komisija skupaj z ECB in z odborom finančnih stabilizatorjev, da bi se morali odločiti za enotno predelitev. In še ena točka, to je točka davkov. Davki so v pristojnosti držav članic, to vemo. Tega prav na hitro tudi ne bomo spremeniti. In si tega tudi ne želimo, vendar pa jasno je, da so davčni okvirni pogoji pomembni, še prav posebno pri pripravnosti, pripravljenosti institucionalnih pa tudi zasebnih investitorjev, zagotavljati dolgoročna finančna sredstva. Naj dam primer. Velika zavarovalnica v Nemčiji Allianz se je odločila na norveškem izvesti veliko investicijo v infrastrukturni projekt, to je storila zato, da bi. To je storila tudi zato, ker je menila, da bo imela določeno posebno davčno obravnavo po dveh letih. Pa se je vse skupaj potem spremenilo in podlaga za pozitivno odločitev je odpadla. Če bi takšni davčni pogoji bili znani že pred dvema letoma, potem ta zavarovalnica te investicije sploh ne bi izvedla. Torej, paziti moramo. Potrebujemo zanesljive davčne okvire, pregledne, takšne pogoje, ki bodo veljavni dlje časa. Kajti tukaj seveda govorimo o dolgoročnih investicijah. In zato je odločilnega pomena, da pri dolgoročnih odločitvah ne spremenimo potem kratkoročno okvirnih pogojev. Pomembno je tudi zagotoviti, da ne bo prihajalo do dvojnega obdavčevanja, torej v dveh državah ali celo v večjih državah članicah. Prav tako se ne sme zgoditi, da bi ne prihajalo do tega, da potem nekaj sploh ne bi bilo obdavčeno. Potrebno je zagotoviti, da tiste države članice, ki naj zbirajo davke, te tudi zbirajo. Tako bi to seveda potem bila prava davčna optimizacija, ne tako, da sploh ne bi pobirali davko. Toliko o vodoma, sedaj pa se veselim vaših pripomp in naslednji teden se bomo sporočevalci Sence v Strasburgu že sestali. Upam, da bomo dosegli znaten napredek takrat in da bomo imeli podlago za končno različico poročila. Hvala lepa. Hvala lepa, poročevalec. Gospod Klinc. Sedaj pa gospod Kozes, v imenu Jeles. Hvala, gospod predsedujoči. Danes sem eh, praktično tri osebe. Eh, prej sem bil Ferber, se eh, na to koze, sedaj pa palone. Kolega se zaradi eh, nepričakovanih dogodkov žal ni uspel odeležiti sestanka. Ima dve sporočili. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu za upravljeno delo. Ampak to je Wolf, tako da od od njega to tudi pričakujemo. Eh, večjih komentarjev v zvezi s predlogi sprememb gospod Palone nima, čaka na sestanek koordinatorjev, ki bo kmalo potekal. Hvala. Gošes, eh. Hvala lepa, gospod Gozes. Sedaj pa imeno socialisto. Naslednji govornik. gospod Kutaš, nadomeščam gospoda Dajama. Najprej želim čestitati poročevalcu za osnutek poročila. To je dobra podlaga za nadaljni razvoj. Najprej imamo kar nekaj prelogov sprememb, kjer bi naj opredelili dolgoročnega investitorja in to potem umestili v poročilo v tem trenutku. Imamo določeno sodno predvidljivost, ki je potrebna za dolgoročno zagotavljanje financ. Javni dolgoročni investitorji, kot so večstranske banke, pa tudi druge inštitucije, bi morali odigrati poročno vlogo pri dolgoročnem financiranju želimo okrepiti države članice in podporo komisije. In to je paradoksom 73 kot stavko 13. Potem MSP-ji, tudi tukaj bi morali vse skupaj bolj razviti. Ključni element je boljši dostop do kapitalskih trgov. 99. prilog spremembe kot stavko 18, to prelaga EEP, bi naj imel posebno podružnico za MSP in tu bi imeli potem posebno prikrojene pogoje za MSP. Potem pa moramo imeti tudi boljše pogoje za vrednostne papire. To je ena od podlag za to in moramo to strezno obravnavati. Prav tako je potrebno zagotoviti, da ne bomo odprli vrata za um, množične vrednostne papirje v Evropski uniji in tukaj bi potem predlagali besedilo, ki bi lahko bila podlaga, podlaga za kompromis, kjer bi potem Evropski parlament spodbudil uh, regulativna prizadevanja za visoko kakovostne posle, s tem pa bi seveda izognili tudi visoke zapletenosti. Prav tako si želimo višjih standardov preglednosti, zato da bomo še enkrat ponovili naše zahteve Evropskega parlamenta, ko bi imeli lahko tudi Evropsko bonitetno agencijo, ki bi izdajala ocene. Protokol Jam želi 131, pravi smo imeli kot stavko 36, izpostaviti zaradi računovodskih načel, ki jih moramo bolje razdeliti in potem moramo upoštevati tudi to, zato, da, da bi se izognili nihanjem v evromočo. Lijam zaključuje, da bo to verjetno vodilo do dobrega kompromisa na sestanku poročalcev v senci in bo parlament lahko izboljšal zeleno knjigo komisije in bomo dali pozitivne spodbude za dolgoročno financiranje v Evropi. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Kutaš, sedaj pa v imenu zelenih. Gospod Bese, še enkrat, prosim. Tokrat za Ajkota. Hvala, gospod predsedujoči. Govorim v imenu gospoda Ekuta, ki je na nizozemskem prisoten pa bo v Strasburu na sestanku koordinatorjev, ki bo tam potekal. Predlogi sprem, ki jih je Bas uložil, so namenjeni krepitvi odličnega poročila gospoda Klinca. Naše sodelovanje pri obravnavi tega poročila ima tri dele. Najprej želimo integrirati okoljsko, energetsko in podnebno razsežnost v to poročilo. Po našem mnenju je to ključnega pomena za dolgoročne investicije v naslednjih letih. Takšen cilj imajo torej naši predlogi sprememb 49 eh, in 129. Bistveno je, da vključimo tudi analizo mikro in makrofinanciranja, da ocenimo tveganja eh, prevelikih investicij eh, v eh, visoko oglične industrije. Druga točka, ki je za nas pomembna, je ustvariti ustrezen zakonodajni okvir, ustrezen pravni okvir za olaševanje naložb eh, na dolgoročnih ravnih. Govorimo eh, o naložbah v eh, evropske strukture splošne narave. Pomembno je upoštevati dolgoročno upravičenost takšnih naložb, upoštevati moramo neto vrednost naložbenih projektov, med drugim tudi eh, projekta Euroobveznic. In še zadnji vidik, zadnja točka, naš poročevalec v senci želi prositi poročevalca in druge poročevalce v senci, da v predlogu spremembe 93 upoštevajo njegov predlog. Po našem mnenju gre za uravnotežen predlog eh, za listinjenje v eh, dolgoročnem kontekstu. Pa tudi predlog spremembe 87, crowdfunding in pa peer-to-peer funding bi morala igrati pomenov vlogo v bližnji prihodnosti. Hvala. Muchísimas gracias, señor. Hvala lepa, gospod Bese. Kamal, v imenu EKR, prosim. It seems today that only... Zdi se, da samo gospod Klinc govori o svojem imenu. Vse ostale pa, vse ostale pa govori o drugem imenu. Tudi pri nas je tako. Govorim imenu Wikifort. Verjetno boste razočarani, da je na namestju Wikifort. Vsi, ki jo poznate, boste vedeli, da mi je podala obsežne zapiske in skušal biti, kar se daje drnat, in bom skušal sporočiti, kaj je želel sporočiti Viki. Kot veliko stari bi se rade zahvalila poročevalcu za upravljeno delo do sedaj in z mnogimi v odboru se strinja glede pomislekov, kar se tiče vpliva zakonodaje na realno gospodarstvo in investicije dolgoročno gledano. Eden ključnih predlogov sprememb je možnost, da bi lahko lahko preklicali določeno zakonodajo, če bi imeli nezaželene posledice. Vemo, da se to dogaja in zdi se, da bi davčna obravnava in morda to, kar je dal gospod Klinc, da lahko davki tudi vodijo tega, da investicij ne izvajamo ali da institucijo samo prenesejo stroške na druge. In tukaj bi lahko FTT bil primer tega, kajti vsi vemo, da bodo institucije potem te stroške prenesle na investitore. Prav tako se moramo paziti dvojnega obdočevanja, kot je dejal gospod Klinc. Prav tako pa tudi pravi in tudi ostali eh, kolegi so dejali, da se želimo novih eh, delov zakonodaje in tako bi lahko torej najbolj zagotovili, da dolgoročno financiranje ne bi bilo ovirano zaradi neustreza zakonodaje gospa Ford se osredotoča tudi na javno financiranje. Ko govorimo o javnem financiranju, je to eufemizem. Govorimo o državnih investicijah ali davkoplačevalskem denarju. In seveda morajo države članice investirati v infrastrukturo, zdravje, energijo in podobno. Vendar pa bodimo pošteni, veliko držav članic pa nima sredstev. In dobro je torej pozivati k javnim investicijam, vendar pa odkot bodo sredstva pa prišla, zato moramo podati pobude, kar se le da za zasebne investitorje in imeti potem tudi pravo politično okolje za omogočanje tega. Potrebno se je ogledati tudi zasebno javno partnerstvo, da bi se izognili nekaterim težavam, ki jih vidimo z zasebno javnimi partnerstvi. Imamo potem računovodske skaze. Gospa Ford, pozdrav nekatere proge spremembe po podpori MSP-ja. Mislim, da bi lahko tukaj, tukaj dosegli še dodaten napredek. V našem odboru in drugih odborih imamo veliko soglasje, kar se tiče podpore MSP-ja skrbijo črtanje odstavka 25, kar se tiče infrastrukturnih investicij. Mislim, da to ni ustrezno in pri CD4 je stališče parlamenta bilo, da bi to imeli to stališče in zato smo se tudi borili v trilogi, sedaj pa tega ni. Vem, da obstaja veliko pomisleko, kar se tiče bančnih modelov za tega na kapitale, kar se tiče CRD, vendar pa mislim, da si moramo to gotovo ogledati. Prav tako naša skupina ne podpira usklajevanja davkov, to ni na pristojnosti EU, to tega ne bomo podprli in ne vemo, kako bi to podalo spodbude za dolgoročno financiranje. Potem še nekaj predlogov sprememb, ki bi jih rada vključila. Torej pozivamo gospoda Kmica, da ko bo pripravil kompromisne predloge sprememb, da to vključi poenostavitev in več jasnosti procesa eh, stečajev. Harmonizacija stečajnih zakonov pa verjetno tega ne bi nujno dosegla želimo si racionalizacijo manjših investicij, zato da bi omogočili večje standardizacijo infrastrukturnih projektov, podatkov na tem področju, tako bi imeli skrben pregled in bi sprostili tudi potencijal množičnega financiranja. Viki je zelo zadovoljna, da tudi drugi priznavajo pomen tega. Potem pa še listninjene. Viki bi rada dosleden pristop listninjene na visoki ravni. Vse nas skrbi lisninjenje, to je še eden od finančnih eufemizmov in ljudje uporabljajo te pojme, ko pa želijo povedati karkoli drugega, tako želijo znižati dolg in potem igrajo igro z bonitetnimi agencijami, ko gre za ceno trojnja. Zelo pazljivi moramo biti, da bomo to ustrezno uredili. Mislim, da se moramo nekaj naučiti iz krize. Poleg drugih zadev smo se morali naučiti tudi to, da še vedno nismo razumeli vprašanja in težav, ki prinaša resninile. Ljudje, ki razumejo, so potem potrebovali veliko krat, zelo veliko časa, da so vse skupaj povezali celoto, ker je vse preveč kompleksno. Temu se moramo izogniti. Če pa nam bo uspelo pri resnini, lahko to koristen instrument za dolgoročno financiranje. S tem bi se vam eh, jaz in Viki rada zahvalila za vaš čas. Hvala lepa. Senjor Kamal. Hvala lepa, gospod Kamal. Sedaj pa zeleni. Handel. Njega, a se prečujem, Gue. Ni ga in mislim, da ga tudi nihče ne nadomešča. Tako da dobi besedo kar gospod Lulink. Hvala lepa predsedoči, rada bi se zahvalila tudi poročevalcu v Foklincu. Sedaj sem skoraj edina razen njega, ki govori o svojem imenu. Tako pa če ob četrtkih v našem odboru zelo veliko je odsotnosti. Upam, da bodo politične skupine v naslednjem mandatu, pazili na to, da bodo poširjali v ta pomemben odbor ljudi, ki si bodo vzeli dovolj časa, ki bodo vedeli, da je potrebno delo upravljati tukaj, v Bruslu, če pravi četrtek. Ostali državljani delajo pet dni, mi pa samo štiri. Ja, zasedamo samo štiri dni. Pet dni pa lahko tukaj delamo. In moram reči, da mi je zelo žal, ko ugotavljam, da ljudi ni, to ni dobro za podobo parlamenta. Kar se tiče davkov, žal Wolfa Klinca ni bilo tukaj, ko smo že pri prejšnjem poročilu govorili o davkih, spet sem se morala braniti, kajti mnenja sem in dosti že imam tega, da mojo državo veliko krat predstavljajo kot eh, davčno oazo. Mislim, da ima prav, ko pravi, da je način, kako države obdavčujejo, njihova zadeva. Tako pač je. Nismo še federalna država. Če bi bili federalna država, potem ne bi imela nič proti temu nadzoru sama ne bi imela nič proti, nekateri bi pač imeli kaj proti, potem bi lahko te predloge sprememb sprejeli in potem jih sploh ne bi potrebovali, ker bi vse bilo urejeno. Vendar pa federalna država nismo in zato je pač tako, da države članice same uravnavajo davčne sisteme. V Luksemburgu smo morda oaza pri davku na dodano vrednost uprit potrošnikov in uprit tistih, ki zaslužijo manj. Kajti najboljša socialna politika je taka, ki zagovarja nizek DDV. Pri nas imamo samo 3 odstotni davek na živila in potem 6 in 15 odstotkov za druge zadeve na danskem pa se plačuje za banane 25 odstotkov. Potem pač morajo, ne smemo tem državam očitati, da so davčna oaza. Vesela bi bila, če bi dali, da, ste, da smo davčna oaza za potrošnike in že mislite, da to tudi ostane. Toliko. Mimo grede. Se pa popolnoma strinjam sporočevalcem v senci. Strijam se s tem, kar je dejal poročevalec, da potrebujemo zanesljive davčne okvirne pogoje, ki bodo pregledni za investicije. Potrebujemo to na dolgi rok. Strinjam se, da moramo biti proti dvojnemu obdavčevanju in tudi proti neobdavčevanju. To je zelo pomembno, če mi dovolite v določenih državah imamo popolno neobdavčevanje, kjer prihaja do izmenjave informacij glede obdavčitve obresti, ker je zapleteno. Slišali smo veliko krat, živim v Angliji, imam pa nekaj tudi v Nemčiji, pa nikjer ničesar ne plačujem, ker ni tem državam uspelo zagotoviti uspešne izmenjave podatkov. V tistih državah, kjer je se skupaj bolje vredno, se vsaj plačuje davke. V nekaterih državah pa se to ne dogaja, to toliko mimo grede. Se pa popolnoma strinjam z Wolfom Klincem, da ne smemo imeti dvojnega ne obdavčevanja, tudi ne v tem okviru in pri tem poročilu. Toliko z moje strani. Se upravičujem, Wolf, za slabo nemščino, želela pa sem podati te pripombe v tvojem jeziku. Popolnoma se strinjam, da moramo ostati razumni in da moramo zavrniti nore predloge sprememb, ki smo jih tudi dobili. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Luling. zelo smo navdušeni, da ste govorili tudi po nemško. Sedaj pa še nekaj lastnih pripomp. Tudi sam sem vložil preloge sprememb na poročilo. Mislim, da smo v zadnjih nekaj mesecih veliko krat izpostavljali pomen konkurenčnosti in rasti. Zato mislim, da je pomembno priznati, da so težave na finančnih trgih nekaj, kar ima tudi posledico za dostop MSP-ov do sredstev. In to potem pomeni, da MSP ne dobijo sredstev glede na gospodarski položaj, temveč glede na to, kje so, v kateri državi. MSP v evromočo nimajo enakih finančnih pogojev kot tisti ta podjetja izven. Razumem, da ne moramo imeti enakega dostopa do financ. Morajo obstajati razlike, vendar pa mislim, da obstoječe razlike ne utemeljujejo, niso utemeljene na gospodarskih dejstvih. Nekaj izboljšav je videti v nekaterih državah, tudi v moji, ki je izvedla eh, zelo uspešno fiskalno konsolidacijo veliko reform, vendar pa MSP-ji še niso poželi sadov tega. To moramo priznati. Prav tako je pomembno izpostaviti, da morajo tako nacionalne banke, kot tudi eh, nadnacionalne razvojne banke odigrati pomembno vlogo pri zagotavljanju sredstev MSP. Želim izpostaviti pomembno delo poročevalca gospoda Klinca. Zelo sem mu hvaležen za to, prav tako bi se mu rad zahvalil za še prav posebno občutljivost, ki jo je pokazal za razmere pri malih in srednje velikih podjetjih. Ravno ta podjetja so tisti pravi protagonisti gospodarskega razvoja. Sedaj pa kar vračam besedo gospodu Klincu, prosim. Hvala lepa. Sem kolegom se zahvaljujem za njihove pripombe. Kot sem eh, že uvodoma povedal, pri tem opročilu ne obstaja nobenih eh, spornih točk, tudi med posameznimi skupinami. Tako da optimistično zremo naslednji teden, ko se bomo srečali v Štrasburu. Upam, da bomo takrat lahko na osnovi kompromisnih predlogov sprememb lahko prišli do končnih zaključkov. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospod Klinc. Naj vas spomnim na to, da bomo v odboru glasovali 22. januarja o poročilu. Bomo glasovali na drugem plenarnem zasedanju v februarju.